Današnje zasedanje se pričenja. Kot veste, je prva točka na današnjem dnevnem redu glasovanje in sicer o zahtevi za nujni postopek. Gre za predlog uredbe sveta 1234 skozi 2007 in sicer o enotni skupni ureditvi kmetijskih trgov in sicer s posebnimi določbami za nekatere kmetijske proizvode. Razporedzenje o jednolitej spolne organizaciji rinku. Oddaje glas. Še enkrat ponavljam. Gre za uredbo skupne ureditve kmetijskih trgov. Gospa De Castro. Well, Mr. De Castro. Gospod De Castro se pred, pon, popravlja predsednik. Korik. Eh,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 Še enkrat smo se zbrali, da razpravljamo o krizi v sektorju proizvodnje mleka. Ta kriza je zelo dramatična in nas eh, izjemno skrbi. Tudi naši državljani kažejo svoje nezadovoljstvo in pa eh, strah pred prihodnostjo. Ta parlament je že izrazil svoje mnenje in sicer z resolucijo ter z eh, sprejemom predloga komisije da bi podaljšali rok za mleko v prahu ter eh, maslo in pa eh, za hranjenje sira. Vendar pa ukrepi zaenkrat še niso zadostni. Sedaj se moramo odločiti, ali želimo nujni postopek in sicer eh, v zvezi z členom 186. Komisija se mora torej v tej krizni situaciji odločiti, da sprejme eh, nujne ukrepe in sicer brez postopka v parlamentu. Včeraj je potekala izredna seja in sicer v prisotnosti komisarke Marjan Fischer-Böll. Rad bi se ji zahvalil v imenu odbora, ki mu predsedujem. Komisarka